Marko, um, Miranda Pass in Nirji Mastalka pa naj bi bila, o, bi bila imenovana v odbor za <clears throat> pravna vprašanja na mesto gospoda Jožija Mastalko in za de, v delegacijo za odnose z uh, združenimi, narodi, uh, združenimi državami. In uh, za Kolombiji uh, naj bi postal uh, od, član odbora.